predstavitvami naslednjih poročil in sicer najprej, ko se vodi na novo evropska strategija spodbujanja beljakovinskih polščin. Ampak še prej ne povem, da imate besedo za 4 minute. Gospa predsednica, kolegice in kolegi, bali smo se. Uh, zaostritve konflikta eh, med ZDA in Kitajsko, kar bi to vplivalo eh, na eh, kmetijstvo. Naj povem, zakaj gre. Naj gre za. A, proizvode, kot je soja ali pa naj gre za karmo. Vsekakor so eh, beljakovinske rastline v eh, srčegi našega zanimanja. Pomembne so za eh, prehod v trajnostno proizvodnjo. Treba je okrepiti konkurenčnost evropskih predelovalcev. Zastavlja se namreč tudi vprašanje, eh, kakšno prehrano želimo, kakšno kmetijstvo želimo za prihodnje generacije. Eh, odpiranje eh, trgov in dogovori iz preteklosti so odpirali evropskih Eh, eh, eh, evropskega trga za tretje države. 75 odstotkov soje prihaja iz Južne Amerike, Kitajska pa ima trgovanje z Latinsko Ameriko, kjer ni nobene preglednosti in evropski trg in evropski je zaradi vsega tega ogrožen. E, dejstvo je, da prihaja do e, uničevanja gozdov, prihaja do velikih posledic in to moramo e, upoštevati za bodoči razov. Veliko skrbi je tudi zaradi gensko spremenjenih organizmov. Mnoge kulture, naprimer soja, so v veliki meri gensko spremenjene. Kmetijstvo je eh, seveda eh, pod velikim pritiskom, ker imamo zelo kakovostno eh, kmetijstvo v Evropi. Mi smo zaskrbljeni zaradi mednarodne situacije in kmetovalci in njihove organizacije, pridelovalci, znanstveniki, uprave in tudi poslanci morajo skupaj najti neko dolgoročno strategijo, ki bo primerna za Evropa. Evropa mora biti bolj ambiciozna, potrebuje eh, nek strateški načrt za oskrbo eh, in eh, vključiti mora različne politike, kmetijstvo, sosedsko in podobno. Na ta način moramo tudi zmanjšati pritisk na tla, na gozdove v Latinski Ameriki in seveda moramo spoštovati imate tudi podnebne dogovore. Eh, mi eh, eh, ne moramo povečati proizvodnje, če ne bomo povečali tudi konkurenčnosti. Kaj storiti? Samo tri odstotke obdelovalnih površin so namenjene beljakovinskim rastlinam. <clears throat> mi moramo uh, poskrbeti za uporabo manj uh, umetnih uh, gnojil, moramo skrbeti za krožno uh, gospodarstvo. Uh, upam, uh, da bomo uh, v prihodnji SKP eh, upoštevali tudi eh, kolobarjenje, eh, ekosistemske storitve in podobno. Mi ne smemo eh, uh, skrbeti samo za beljakovinske rastline, temveč uh, tudi za uh, druge uh, rastline, ki so pomembne za uh, razvoj uh, in ohranitev naših tal. Mi moramo uh, tudi eh, omogočiti eh, z našo zakonodajo, da se bodo kmetovalci odločali za stročnice. Eh, in eh, tu je pomembno za našo SKP in bodoča SKP mora omogočati kmetovalcem tudi izbiro. Eh, Zahvaljujem se tudi vsem poročevalcem v Senci eh, in vsem sodelovcem, ki so nam pomagali pripraviti to poročilo. Hvala lepa. Sedaj začenjamo eh, s postopkom eh, ujemite pozornost predsednice. Prosta razprava. Končati moramo ob 23 uri natančno. Slišali ste imena eh, poslancev, ki dobijo besedo v tem postopku, gospod Van den Kaler eh, za ljudsko stranko. Ena minuta. Een Europese eiwittenstrategie is meer dan noodzakelijk. Spoštovane kolegice in kolege, mi potrebujemo eh, evropsko politiko za beljakovinske polščine in sicer za proizvodnjo mesa in živinorejo. Po BSE-ju v 80-ih letih smo eh, prepovedali uporabo živalskih beljakovin za krmo. To je dobro, ker pa nismo več imeli živalske moke, eh, smo bolj uporabljali uh, gensko spremenjeno sojo iz Latinske Amerike. To odvisnost moramo zmanjšati. Mi moramo omogočiti uh, in spodbujati druge beljakovinske uh, eh, polšine. Gledati moramo seveda tudi čez rob. Uh, treba je upoštevati naprimer tudi uh, alge, uh, žuželke in podobno. 嗯。 Eh, mi moramo prositi komisijo naj razmisli eh, o eh, beljakovinah iz žuželk. Tudi ta potencial moramo izkoristiti. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej se želim zahvaliti eh, kolegu Žan-Polu Denanoju za odlično poročilo. Ne smemo se več lagati, ne, ne smemo več lagati drug drugemu. 90 eh, odstotkov uh, soje je že gensko spremenjene. To vpliva seveda tudi na našo živino. To je resnica in tega nihče ne. Uh, Eh, pove. Hrati eh, pa obsojamo gensko spremenjene organizme. To je eh, hipokrizija, od tega se moramo posloviti. Mi moramo ceniti ne zgolj beljakovinske rastline, rastline brez gensko spremenjenih organizmov in ceniti moramo stročnice. In prosim, Evropsko Eh, komisijo naj beljakovinske rastline eh, bolj vključi v bodoče načrte za SKP. Hvala lepa, gospod Marijas. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa kolegi Denanoju, ki se ukvarja tudi z zelo pomembnim vprašanjem eh, in sicer eh, oskrbe živili. Eh, beljakovanske rastline niso tako razvite, kot bi morale biti v Evropski uniji. 35 odstotkov vseh tih rastlin se uvaža v Evropsko unijo in soja se uvaža iz ZDA in tu gre za gensko spremenjeno rastlino. In zaradi tega eh, se Evropski parlament upravičeno temu zoprstavlja, kot tudi potrošniki. Kitajska uporablja drugačno strategijo. E, ima eh, nepregledne, netransparenten sporazum z Brazilijo. E, in uh, Kitajska ima uh, nelojalno konkurenco z Evropsko unijo. Uh, torej, mi moramo izpolniti zahteve kolege Denanoja. Kolega Danta. Gospod Antan iz Ljudske stranke. Poslušal sem kolega Denanoja. Uh, in mu čestitam za upravljeno delo. Upam, da se bomo čez sedem let ponovno eh, pogovarjali o tem. Eh, mi eh, se pravzaprav eh, vedno znova pogovarjamo o tej temi. Evropa je eh, slejko prej velika uvoznica beljakovinskih rastlin. Eh, mi smo z SKP sicer spremenili eh, pomoči eh, in smo uvedli ločevanje, vendar mi potrebujemo boljšo skladnost na tem področju. Potrebno je krožno gospodarstvo, rastlinska olja so pod, so stranski proizvod Eh, pogač in vse to moramo eh, upoštevati v tem skupnem sistemu. Potrebujemo skladnost prstega, ne moremo napredovati pri tem dosjeju. Eh, gospod Buda, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Eden izmed velikih izzivov za kmetijstvo v EU je varna oskrba z beljakovinami. To je pomembno za proizvodnjo mleka in mesa pomembno je to seveda tudi za človekova eh, zdravje. Beljakovinske rastline eh, so pomembne za okolje, saj vežejo eh, dušike v tleh, izboljšujejo kakovost tal in izboljšujejo tudi pogoje za ekološko pridelavo. Potem vezane pomoči, ekologizacija, razvoj drugi, drugega stebra so tudi eh, pomembni. Treba je olajšati uporabo obstoječih finančnih eh, svežnjev. Po letu 2020 potrebujemo pravično porazdelitev med vsemi državami članicami. Treba je razmisliti o novih pomočeh za diversifikacijo. Te uh, rastline nimajo zgolj eh, velike vsebnosti eh, beljakovin, temveč so pomembni tudi za tla. Gospod Polčak, eh, prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Po mojem mnenju je zelo pomembno, o se opravičujem, pravi gospod poslanec. Eh, dobro je, da se Evropska eh, unija loteva te problematike. Beljakovinske rastline so zelo pomembne. Evropska unija ne more biti povsem odvisna od uvoza. Zlasti, eh, ko vemo, da je Kitajska tu zelo močna. Mi moramo biti samo zadostni, kar zadeva beljakovinske rastline ali pa zagotoviti uvoz iz zanesljivih partnerskih držav, kjer ne pričakujemo eh, problemov v prihodnosti. Jaz eh, se zauzemam za to, da zagotovimo te rastline z lastnimi močmi eh, in sicer, da upoštevamo tudi načela trajnostnega razvoja. Hvala lepa. Trije poslanci, ki želijo še govoriti, bodo sicer dobili besedo, vendar v naslednjem krogu KHTI eh, pa ne bodo več dobili eh, besede. Gospa Petir. Eh, problem nezadostne oskrbe z beljakovinami je znan in obstaja že nekaj let in zaradi tega potrebujemo eh, to strategijo za spodbujanje beljakovinskih polščin, saj smo odvisni od uvoza. Eh, predlagala sem številne spremembe, ki so tudi upoštevane v tem poročilu. Diversifikacija posevkov je zelo pomembna eh, in sisteme eh, poljedelskih eh, kultur moramo Eh, obogatiti, moramo dodati ponovno um, sončnice, graščiče, rike, fižov, volči bob eh, in podobno. Hkrati tudi detelo in uh, druge rastline. Mi moramo vse to podpirati v okviru SKP-ja, potrebujemo tudi podpore za peljakovinske rastline. Uh, evropski eh, potrošniki si želijo eh, proizvode brez eh, gensko spremenjenih organizirov in hkrati želimo tudi sojne proizvode brez GSO-ja. Gospod Kelly, najlepša hvala. Eh, torej, pozneje ne bom več prosil za besedo. Ta tema je zelo pomembna. Gospod eh, Denano je zelo dobro opisal situacijo v Evropi, ki je zaskrbljujoča, ki smo jo predolgo eh, prenašali. Tu je bilo narejeno zelo veliko škode, sojo uvažamo, mi ne želimo GSO-jev pomislimo tudi na uh, uh, odtis uh, oglika. Uh, mi moramo gojiti te rastline v Evropi. To bo koristilo tudi našim kmetom. Uh, Te rastline so zelo koristne, saj vežejo dušik in. V preteklosti so eh, bili tudi mnogi napačni eh, predlogi, ki smo jih na srečo v parlamentu zavrnili in upam, da bomo sedaj krenili na pravi eh, poti. Gospod Venta, sedaj za eno minuto, prosim. Niste prosili za besedo? Dobro. Potem vas bomo črtali seznama. Hvala lepa gospe in gospodje. In sedaj dobi besedo gospod Mimica za komisijo za pet minut, prosim. You, On... Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospe in gospodje. <clears throat> Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu in še posebej poročevalcu gospodu Denanuju za pripravo tega poročila na lastno pobudo o Evropski strategiji za spodbujanje beljakovinskih polščin izzivi in priložnosti, eh, ki, s katerimi se sooča proteinski sektor v Evropski uniji, ima za velik pomen med evropskimi institucijami in tudi v industriji, kar dobro odraža tudi to poročilo. Kot si vemo, so rastlinske beljakovine ključnega pomena za, kot krma v kmetijstvu, tudi ve, dober vir aminokislin za eh, našo živinorejo. Rastlinske eh, beljakovine postajajo vse bolj popularne tudi pri eh, človeški prehrani. Kot je spostavljeno v poročilo, je razvoj proizvodne beljakovin, rastlinskih beljakovin koristilo ne samo kmetov, ampak in proizvajalcem krme, temveč bo tudi prispevalo k mnogim um, okoljskim ciljem kot naprimer vezava eh, dušika iz eh, zraka. V tem kontekstu je poročilo Evropskega parlamenta zelo dobro došlo in predstavljal konstruktivni prispevek pripravam komisije Evropskega eh, načrta za belekovine, ki bo objavljen konec tega leta. Ta publikacija bo objavljena skupaj z pripravo konference med avstrijskim predsedstvom v mesecu novembru. Zato tudi pozdravljam interes Avstrije, ki ga je pokazala za to pomembno temo. Evropski načrt za beljakovine ima namen zagotoviti domačo dobavo rastlinskih beljakovin, tako da se bomo lahko soočali z izzivi. Evropska unija je za 38 odstotno samozadostna pri zagotavljanju rastlinskih, eh, rastlinskih beljakovin in samo 5 odstotno oskrbo, samo skrbo z sojo ima. Tako da ima velike potrebe po eh, pridelavi rastlinskih beljakovin. Smo pa zato odvisni tudi od velikega uvoza soje, kar povečuje občutljivost soja. je eh, prav tako odgovorna za izgubo gozda v 19 odstotkov v Južni Ameriki. V zadnjih eh, letih je cela vrsta praktičnih razlogov za to, zakaj je to tako kompleksno vprašanje, s katerim se moramo soočati. To eh, zajema kmetijske pogoje, ki vlada Evropske unije, ekonomska profitabilnost eh, tovrstnih polščin v Evropske uniji, konkurenčnost evropskih beljakovinskih eh, polščin v primerjavi z uvozom in prizadeva znotraj VTO, kjer imamo tudi določeno dovoljenja za proizvodno polščin nimamo nekega enotnega odgovora za rešitev tega vprašanja. Zato bo obseg Evropskega beljakovinskega načrta zelo širok. Poskušali bomo poiskati vse možne vire eh, beljakovinskih površin v Evropski uniji glede na različne potrebe. V tem širokem okviru bo Evropski beljakovinski načrt osredotočen na štiri področja, ki so prav tako izpostavljena v poročilu gospoda Denanoja raziskave in inovacije na področju rastlinskih eh, beljakovin, izboljšanje eh, donosov, agronomski in okoljski eh, vplivi pri teh ploščinah, proizvodna in potrošnja in dobava beljakovin in možnosti na tem področju ter razvoj različnih segmentov trga. Poročilo Evropskega parlamenta se prav tako nanaša na različne oblike podpore za skupno kmetijsko politiko eh, v prid kultiviranju rastlinskih beljakovin. Pripravljenih je cela vrsta ukrepov, ki posredno ali neposredno spodbujajo proizvodnjo rastlinskih beljakovin v Evropski uniji. Tekoče razprave o reformi skupne kmetijske politike bodo prinesle priložnost, da še naprej podpremo proizvodno oziroma pridelavo rastlinskih beljakovin v Evropi. Prav tako je treba izpostaviti pomen raziskovalnega dela, ki bo odigralo pomembno vlogo v poročilu komisije. Spodbujali bomo še nadaljne sodelovanje z Evropskim parlamentom pri razvijanju beljakovinskega načrta za Evropsko unijo, ki nam bo na koncu vsem koristil, Evropa naj bi postala bolj samo oskrbna na področju rastlinskih beljakovin. Hvala lepa, hvala lepa. Gospod komisar Mimica s tem zaključuje.